ta bo to upošteval v tej eh, zadevi. Mi, eh, naši od naslednji koraki bodo odločilni in upam, da bodo uspešni. Hvala lepa. Hvala poročevalki za njen govor in za vsa prizadevanja. In seveda, če ne bi bilo velike širitve leta 2004, potem nas veliko ne bi bilo tukaj. Komisarjev govor je name naredil velik vtis, ko je omenil Nobelovo nagrado za mir. Mir je res ključno vprašanje in ključna zmaga v zgodovini Evropske unije. Dobro, glasovali o tem bomo jutri ob 12. A következő napi rendi pont a bizottság alelnökének az unió külügyi. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava podpredsednice komisije, visok predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Gazi. Opozarjam vas, da po razpravi ne bo postopka CatchDI. Komisija, izvolite, imate besedo. Uh, yes, uh, uh, and excuse me, but uh, in my papers, the Commission. Se opravičujem svetu, ampak v mojih dokumentih je najprej omenjena komisija. Izvolite svet. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Smo v osmem, sledimo osmemu dnevu trenutnega konflikta v Gazi. Pripričana sem, da ste spremljali dogodke prejšnjega večera, včerajšnjega večerja, ko smo vsi skupaj verjetno upali, da bo doseženo premirje. Žal pa so, bila, so bili naši upi za manj. Pogajanja so bila intenzivna o možnem premirju, ki naj bi začel veljati o polnoči, včeraj po noči po lokalnem času. Objava tovrstnega premirja pa je bila preložena. Pogajanja se danes nadaljujejo. Nujno je, da bodo uspešna. Varnostni svet Združenih narodov se je včeraj zvečer sestal zato, da je razpravljal o najnovejših dogodkih in bo nadaljeval z razpravami danes, kasneje v New Yorku, če bo to potrebno. Ves dan sem prijemala poročila o terorističnih napadih. Recimo, en napad je bil na avtobusu v Tel Avivu. To je treba obsoditi, kar najstrožje obsoditi. Želim hitro okrevanje tistim, ki so bili poškodovani v tem napadu. Evropska unija želi ponoviti strogo obsodbo terorističnih dejanj, ne glede na to, kdo jih povzroča, glede na to, kakšen je vzrok ali poreklo. Saj smo zavezani boju proti terorizmu. Razmere na terenu so zelo negotove. Napadi se nadaljujejo tako v Izraelu kot v Gazi. Ponavljamo svoj poziv zato, da se prenehajo sovražnosti. Diplomatska prizadevanja se osredotočajo na premirjanje kot na temelj dolgoročne rešitve. Zato, da bi to dosegli, je visoka predstavnica in podpredsednica komisije še vedno v tesnih stikih z glavnimi akterji v tej regiji in drugije. Gospa Ešten je v zadnjih dneh v stiku z Egiptom, z ZDA, z Izraelom, s palestinskimi organi in arabsko ligo. Ministerski sestanek Arabske lige v Kajru je zajemala tudi, je gostila tudi arabskega oziroma egipskega predsednika in predstavnike arabskega sveta. Ves čas je gospa Ešten v stiku s sami temi ministri. 19. novembra v ponedeljek je svet za zonanje zadeve sprejel zaključke o nasilju v Gazi in o prizadevanjih za to, da se doseže premirenje oziroma prekinitev ognja. Evropska unija poziva k prekinitvi ognja in k prekinitvi povečevanja nasilja, katerega posledica so bile tudi žrtve med civilisti. Stroko obsojamo, močno obsojamo tudi raketne napade iz Gaze, ki jih izvajo Hamas in druge skupine in te naj takoj prekinijo z ognjem. Obe strani naj celoti spoštujeta mednarodna humanitarna pravila in pravo. To je treba zagotoviti. Naj spomnim na stališče Evropske unije v zvezi z blokado gaze in v luči tega menim, da je to besedilo odraz močnega stališča Evropske unije glede sedanjega stanja. To kaže na enotnost naših namenov v sedanji krizi. Razmere v, grazi, v Gazi so postavili Egipt v ospredje mednarodnih prizadevanj za iskanje rešitve. EU je v ponedeljek izrazila podporo Egiptu in drugim akterjem, ki si prizadevajo za hitro doseganje dogovora o prekinitvi ognja stiku smo tudi z drugimi in podpiramo tudi druge akterje. Evropska unija pa je zdaj pripravljena narediti vse, kar je v naši moči, da pozove vse strani naj se začne izvajati prekinitev ognja. Prekinitev ognja je v interesu obeh strani, ne le v interesu civilistov, med katerimi je bilo kar veliko žrtev v zadnjih nekaj dneh. Civilisti so utrpeli fizične in psihološke travme. Izguba življenj civilistov je tragična. Humanitarna situacija je že zdaj negotova v Gazi. In sedaj se je še poslabšala, vendar je humanitarna podpora še vedno na voljo. Ključno blago, mejne, mejni prehodi ostajajo odprti. Tudi hrane trenutno ne primankuje. Svetovni program za hrano nadaljuje z zadaljevanjem hrane. Omejena razpoložljivost eh, elektrike ni težavna, torej teh težav ni. Za humanitarne vidike je poskrbljeno preko programov pomoči v Gazi. Sam je vključena ne le naša podpora v okviru UNRWA, ampak tudi neposredna finančna pomoč v podporo ranljivim palestinskim družinam. Evropska unija zagotavlja tudi podporo za vzdrževanje nujnih socialnih storitev, zlasti zdravstvenega sektorja. Vključuje se tudi v to, da naj bi palestinski strani zagotovili prehajanje mejnega prehoda Keremel Šalom. Gaza je namreč odvisna od tega. Evropska unija je pripravljena ponovno aktivirati EU Ban Rafa misijo, če bodo pogoji za to zadovoljivi. Na ta način bi zagotovili, tudi prisotnost tretjih strani na mejnem prehodu Rafa, kot je omenjeno v dogovoru o prehodu, o gibanju in dostopu. Evropska unija še naprej poziva k popolnemu prenehanju teh utapljanja orožja v gazo. Obenem Evropska unija še naprej poziva k takojšnjemu in vzdržnemu ter brezpogojnemu odpiranju mejnih prehodov, za prehod humanitarne pomoči komercialnega blaga in oseb v in iz Gaze. Situacija v Gazi je netrajnostna, če bo še naprej ločena od Zahodnega brega. Evropska unija spominja na pripravljenost na pomoč pri ponovni oživitvi gospodarskega življenja v Gazi v tesnem sodelovanju s palestinskimi organi in izraelsko vlado v skladu z resolucijo 1860 Združenih narodov. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, nasilje v Gazi moramo gledati v luči velikega premika v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu. To kaže, kako krhko je to področje in to območje. Če bi se ta konflikt nadaljeval, bi to destabiliziralo celo regijo. Zato si moramo prizadevati za nenasilje. Evropska unija ima velik interes za to, da se izpolnijo pričakovanja Palestine in tudi pričakovanja Izraela po varnosti. Prekinitev ognja, če bo ustrezno izvedena, bi bila v pomoč, vendar pa to ni dovolj. Najti moramo trajnostno rešitev za gazo. Zdaj je to bolj nujno in urgentno kot kdajkoli prej. To bo dolgoročna rešitev, ki naj ne bi vodila k še enem krogu nasilja. V ta namen naj bi čim prej, ko je to mogoče, Evropska unija še okrepila sodelovanje s svojimi partnerji znotraj kvarteta in z drugimi ključnimi akteri, zato da preuči vse možnosti, da se oblikuje nova dinamika v mirovnem procesu. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, pravkar sem prijela informacijo, da je Egipt potrdil dogovor o prekinitvi ognja. Seveda bomo še poskusili pridobiti potrditev te informacije, ampak vsekakor vas bomo še naprej obveščali o nadaljem razvoju dogodkov v Gazi. Hvala lepa. Hvala lepa za te podobne informacije predsedstvo sveta. Zdaj pa v imenu političnih skupin, najprej v imenu LS, gospod Sala Franka, dve minuti in pol señor presidente hvala lepa predsedujoči gospa predsedujoča svetu gospe in gospodje še enkrat so podobe groze na bližnjem vzhodu pretresle nas vse več kot 35 otrok je med 140 žrtvami v Gazi. Šest ljudi je bilo, umr, je bilo ubitih eh, zaradi tega, ker je prišel do napadov na Izrael. Tudi drugi žrtve so bile zaradi raketnih napadov, zaradi raket, ki so jih zagotovili Iranci. 45 tisoč rezervistov je bilo upoklicanih in vidimo, da je diplomatska aktivnost zelo žihta, živahna. Veliko se pogovarjamo z Egiptom, z Združenimi narodi, s predsednikom ZDA, z, drž, z držav, z, obravnim, eh, z obravnim ministrico uh, eh, ZDA. Pripravlja se načrt za resolucijo v zvezi s eh, Sirijo, tudi v, prav tako v Združenih narodih. Vendar pa je, so razmere tako resne, da to povzroča ne le nemo, nemoč, ampak tudi frustracijo kot je bilo že omenjeno malo prej. Zagotoviti moramo, da bodo civilisti zaščiteni in da bomo zaščitili zmerne glasove, zmerne struje. 1400 ljudi je bilo ubitih od leta 2008 naprej, od začetka konfliktov in prihaja do razdrobljevanja palestinskega vprašanja in prihaja do povečevanja jedrske nevarnosti v Iranu. Gospa predsedujoča, Evropska unija mora res močno podpreti prekinitev ognja, tako da se izognemo najhujšemu. Ampak bodimo odkriti, stabilnosti v tej regiji ne bo, če ne bomo dejansko odpravili korenin glavnih vzrokov, ki, spod, ki podpihujejo nasilje in sovraštvo na tem območju. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu socialistov, gospa De Kejzer. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Euh, qu'il faudra qu'on consolide. Euh, Veselim se, da ste nas ravno kar obvestili o prekinitvi ognja. To, besed, to je treba še potrditi. Govorili ste o uh, eh, priliti krvi, o žrtvah, ki, med katerimi so tudi otroci. Ampak uh, eh, predno se konsolidira prekinitev ognja, je treba tudi dati podporo legitimnim postopkom predsednika Abasa v Združenih narodih kaj opozorila bi vas na vojaško operacijo iz leta 2008. Takrat so se ravno tako približevale volitve v Izraelu in prišlo je do eskalacije nasilja, posledično je prišlo do napadov in um, umorov z strani Gaze, pa so um, izstrelili. Um, Rakete. Tokrat pa je, sta bili dve stvari drugače. Kot prvo, arabska pomlad uh, um, je spremenila situacijo in Gaza ni več de facto izolirana in operacija uh, steber obrambe, ker je bila pravzaprav del pritiska na Mahmuda Abasa, da um, odstopi od svojih postopkov v eh, Združenih narodih. Pri tem je posredoval Egipt. Mi v Evropi moramo prevzeti odgovornost in podpreti predsednika Abasa. Um,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 Eh, so ljubota v onakih državah, kot iz leta 1968. To je meralna in eh, zgodovinska obveznost, ki temelji na mednarodnem pranu. Eh, Sudan je postala članica Združenega naroda, narodih tri dni po svoji ustanovitvi, ko niso bile postavljene meje. Neverjetno je do leta 1948 Palestina trka na vrata Združenih narodov dejansko eh, podpiramo na ta način vse ekstremiste, eh, ki verjamejo v neke čudne rešitve. To je naša odgovornost kot evropejcev, to ni odgovornost ZDA in od palestincev ne moremo pričakovati, da našo držo cenijo. Veseli me, da smo se izpogajali za ambiciozne e, sporazume in želim istočasno izkazati sočutje za žrtve na obeh stranih, prav gotovo našo zgodovino in našo odgovornost niso morali plačati svojimi življenji. Liberali, šokež, demokrati. Zdaj pa v imenu skupine Alde. Gospa Anemi Neins Uitbroek. Meneer de commissaris, eh, het is meer dat dan tien jaar. Gospod eh, predsedujoči, gospod komisar, pred eh, več kot desetimi leti je palestinski pogajalec bil med tistimi, ki sem jih srečala na Ministrstvu za zunanje zadeve v. Um, Bruslju in rekel je, gre za kri naših otrok, ne prelivajte je več. In to se je zgodilo pred desetimi leti. Eh, takrat so bili spopadi še posebej krvavi. Vendar važno je vedeti, kako se je vse skupaj začelo. E, če ne gledamo dovolj globoko nazaj, potem je vedno nekdo drugi, ki je prvi začel in potem je prišlo samo do eskalacije in do reakcij. Dejansko iz srca upam, da e, se boste strinjali, da je dejansko prišlo do e, prekinitve ognja z posredovanjem. Egipta in tako dalje. In upamo, da bo ta prekinitev ognja čim trajnejša. Ravno tako želim izpostaviti, kot so rekli že kolegi pred mano, moramo prispevati k temu, da preprečimo oziroma odpravimo razloge za to nasilje. To pa bo možno le, če eh, bomo imeli mirno sožitje z Izraelom in, in Palestino, v, v kateri bo moč sploh živeti pozdravljam spremembe v celi regiji in dogodke v zadnjem, ampak dogodki v zadnjem času kažejo, da vsi razumejo, da je status quo nesprejemljiv, da ne more več trajati dolgo, da je neuzdržen in da je treba narediti vse, da se najde miroljubno rešitev za prihodnost. Za vse, za Izraelce, pa tudi za vse palestince. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa za zelene, gospod Kon Bendit. Euh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je prišel čas za preproste resnice in preprosta resnica tukaj je, da z bombardiranjem Izraela ali z napadi v Tel Avivu ne bomo dosegli palestinske države. In če palestincem ne bomo dali dobrih izgledov za prihodnost, ne bomo zagotovili miru in stabilnosti v tej regiji. Parlament je tisti, ki mora dobro razmisliti o tem, katere strategije za mir so primerne. In mi moramo reči ja, brez vprašanj, možnosti in pravici, da morajo izraelci zavarovati in zaščititi svojo državo. In prav tako imajo palestinci pravico do obrambe svoje države. Do tega moramo biti, priti po nenasilnem pristopu. Če ne bomo podprli teh dveh stvari, ne bomo podprli miru. In zato menim, da v resoluciji Evropskega parlamenta, ki bomo sprejeli jutri, jasno povemo, da podpiramo pristop predsednika oziroma premijeja Habasa in da bi morali imeti tam tudi opazovalce. Treba je omakniti blokado gaze. Če tega ne bo, ne bomo prinesli miru v tej regiji. Ne moramo samo zapisati oziroma samo ograditi milijone ljudi in pričakovati, da bodo ostali mirni. Ja, seveda je grozno, da prihajajo rakete nad Izrael, ampak dejstvo je, da se to lahko ustavi samo, če bodo ti ljudje, ki živijo v Gazi, imeli izglede za ustrezno življenje, za prava življenje v prihodnosti. Recimo torej, da Izraelu, izraelski identiteti in varnosti, umaknimo blokado in podprimo predsednika Hamasa. Hvala. Ja, hvala lepa. Naslednji govornik. Pravkar so mi povedali, da obstaja, da želi nekdo izkoristiti modri karton. Modri karton, želite odgovoriti? Please, please. Ja, izvolite torej, zastavite vprašanje. Ja, hvala lepa. Gospod Kombenit, ali menite, da prizadevanje za odpiranje gaze je možno, ne da bi ustavili uvažanje raket in druge vojaške opreme v gazo, zlasti iz Irana? Hvala. Uh, mon, mon cher collègue, je vous dirais, pensez-vous. Dragi kolega, Rekel bi vam naslednje. Ali mislite, da je blokada Gaza preprečila to, da bi rakete prihajale v Gazo? Ne. Več kot eh, tisoč raket je prišlo v Gazo po uveljavitvi blokade. Kar pomeni, da moramo razumeti, da današnja blokada nič ne pomaga, da jo treba umakniti in jo nadomestiti z mednarodnim nadzorom in kontrolo, tako da bodo ljudje imeli priložnost ponovno zgraditi gazo. Ustrezen nadzor je treba zagotoviti tudi nad podzemnimi kanali. Če ne bomo imeli mednarodnega nadzora in kontrole, da se omogoči pravemu blagu, da pride v gazo in tudi gradbenemu materialu, bodo, boste vedno imeli te podzemne tunele, po katerih bodo dobavljali rakete. Ljubi, ljudje bodo vedno bolj obupani. Hvala. Következő. Hvala lepa. Naslednji v imenu ECR je gospod Tenok. Razlog za sovražnosti med Hamasom in Izraelom je poznan in to je res nespremljivo. Gre za rakete, ki prihajajo nad Izrael in ciljajo tudi civilne tarče, pet žrtev je bilo in uničuje se tudi civilna infrastruktura. Na členu 51 listine Združenih narodov moramo utemeliti naša prizadevanja, ki govorijo o tem, da tarče naj ne bodo civilne. Rakete so bile usmerjene v gosto poseljena območja. Skupina ECR podpira rešitev dveh držav za izvedljivo in izvedljivo državo Palestino, ki naj živi mirno v sodelovanju z Izraelom. Vendar pa tega ne moremo doseči, če imamo v Gazi teroristične organizacije, ki potem posiljajo samomorilske napadalce v Izrael. Podpiramo voditeljstvo predsednika Abasa, vendar pa ne vem, ali naj bi imela država status opazovalke, se bi to spodkopalo mirovna pogajanja. Tudi ne vem, če je dobro, da bi ukinili blokado. Kdo bo potem zagotovil, da ne bo nobenega tegotapljanja orožja po morju iz Irana zlasti? Nedavni napad, ker je bilo poškodovanih deset ljudi, pomeni, da bo prekinitev ognja težka, ampak upam, da bo objava, ki jo je dala predsedujoča svetu, zdržala in da velja. Gospod Enak, ste pripravljeni na odgovor po modrem kartonu? Vedno, gospod predsedujoči. Gospod Murphy, izvolite. Mr. Murphy. Vedno je gospod Murphy tisti, ki dela zgago. Gospod Tenok, ali menite, da ima to sploh kaj opraviti, če da ima do blokada gaze, kaj opraviti za zaščito ljudi v Izraelu? Ali ne veste, da to povečanje nasilja, ta konflikt je povzročil tudi umboj 12-letnega dečka, ki je igral nogomet v Gazi? Potem so tu še kirurški napadi, ki res natančno obstreljujejo določene cilje. Odgovor? No, ključno je, da Izrael ne cilja na islamiste in na džihadiste, ko streljajo z raketami. Ne, streljajo na vojaške cilje tisti, tiste ženske in otroci, ki so v biti so kolateralna škoda. Tu ne gre za napad na ljudi, ampak na napad na vojaško infrastrukturo Gaze. Gospod Tenok je rekel, da vedno želi odgovoriti na to. Gospod Vajgal, imate pol minute. Gospod Tenok, jaz vedno občudujem vašo elokventnost in poznavanje stvari o katerih govorite ampak eh, vi ste zdaj naštevali eh, dogodke kot da bi šlo za neke strelske vaje na bližnjem vzhodu. Eh, jaz bi pričakoval in to vas sprašujem a se vam vendarle ne zdi da so dogodki ki se dogajajo zdaj nas predvsem nas morajo navajati na to da je treba najti politično pravično politično rešitev za bližnji vzhod in da je treba začeti z resnimi pogajanji na osnovi dveh držav ki bosta v miru živela druga ob drugi. No? no mislim da sem jasno povedal da podpiram rešitev dveh držav na podlagi izraela in palestine ki bosta živela drug ob drugem v miru in sožitju. Seveda vsi to podpiramo. Tisto, kar potrebujemo, pa je prenehanje terorističnih dejavnosti v državi Izrael in treba je uvesti ukrepe za dvigovanje ravni zaupanja. Sodelovati je treba v kvartetu in se pogajati o palestinski državi. Trenutno pa rakete držujejo na Izrael in trenutno priznam, nimam prav veliko zaupanja v rešitev dveh držav. Hvala lepa, zdaj pa v imenu Evrope svobode in demokracije, gospod Belder. Voorzitter, een opmerking vooraf. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Naj rečem, da tukaj razpravljamo o situaciji v Gazi. To je naslov razprave. Dejansko pa bi morali razpravljati o Izraelu in Gazi. Kaj ti te rakete iz Hamasa in podobnih terorističnih džihadskih skupin na izraelski teritorij je v bistvu tudi razlog za ta zadnji konflikt v Gazi tukaj eh, govorimo o eh, pravični obrambi življenja in premoženja Izraelcev. In moram res uh, občudovati uh, sposobnosti Izraela, kako se je postavil pri tej eskalaciji. In to sta dva elementa, ki smo jih umenili v rezoluciji EPP. Seveda sem za mir v Jeruzalemu, vključno za palestince in Izraelce. Uh, pri tem pa moramo v Evropi biti odgovorni do tega konflikta v Gazi, ki se nadaljuje in nasprotujem vsem silam na Bližnjem vzhodu, ki eh, grozijo svobodni državi Izrael. Pomembno je poslati pomembno sporočilo iz Evropske unije eh, gospodom iz eh, Hamasa in tistih, ki jim podpirajo. Köszönöm szépen az Egységes Európai Baloldal nevében. Hvala lépa. Zdaj pa za Evropsko levico, gospod Lehjarek, tri minute. En ces moments si douloureux et si dramatiques, il faut absolument que la. V teh težkih in eh, bolečih trenutkih m, politika eh, m, ne sme biti politika nasilja. Naš parlament mora sprejeti jasno in odločno rezolucijo v podporo prekinitvi ognja, če ta obstaja v smislu doseganja trajnega eh, miru oziroma primirja in rešitve dveh držav. Vendar pa pri tej zadevi moramo povedati, da obstaja kolonizator in tisti, ki je koloniziran. Ljudje v Palestini v Gazi so v blokadi in obstajajo tisti, ki jim dominirajo. Res je, ko rečemo, da je Hamas sovražnik in istočasno sogovornik, na ta način je, so palestinske oblasti um, diskreditirane, mednarodna organizacija in mednarodna skupnost in uh, Evropska unija eh, ne spoštujejo eh, palestinske oblasti. Nobena politična inicijativa ni bila eh, sprožena za spoštovanje mednarodnega prava in to dejansko hrani radikalne in teroristične skupine, ki danes služijo za opravičilo te neopravičljive politike blokade Gaze. Tako kot pred štirimi leti Izrael uporablja strah in začne začenja vojno za politične, eh, v politični predvolitveni eh, kampanji. Namen tega je Palestini pre, prečiti članstvo v Združenih narodih. Moramo jasno sedaj zahtevati spoštovanje mednarodnega prava. To pa lahko dosežemo z. z eh, sklicom na drugi člen sporazuma o pridružitvi in na ta način legitimno podpreti pristop zadevanje Mahmuda Abaza za eh, priznanje eh, Palestine. Eh, gospa Mišel Lazer, ki je izraelska učiteljica tri kilometre stran od Gaze, živi, poslala je pismo izraelskemu premijeju. To je bilo v izraelskem časopisu objavljeno. Citiram, če se skrbite za nas, potem nas prenehajte braniti z projektili. Na mesto operacije 100 top obrambe začnite z operacijo upanje za prihodnost. In mislim, da več kot to in bolje ne moremo reči ničesar. Najlepše. Eh, hvala. Mislim, da je za vas, gospod Bender, eh, tudi modri karton. Želite odgovoriti? Izvolite kolegu Hjeriku, pa tudi njegovemu strankarskemu irskemu kolegu, bi želel povedati, da tukaj gre za insinuacije in eh, sicer, da je ta eskalacija instrumentalno uporabljena v eh, izraelskih volitvah oziroma kampanji za volitve. To je uh, obsojanja vreda. Vsi, ki poznajo situacijo na Bližnjem vzhodu, uh, Eh, vedo, da je do te eskalacije prišlo zaradi tega, ker je eh, se je Hamas povezal z drugimi skupinami iz Al-Kaide. Prosim, kakšni so vaši dokazi za to, kar pravite? Sicer so to čiste insinuacije. Hamas ans, joua... To je popolnoma noro. Hamas že eh, štiri mesece vlog, igral vlogo moderatorja. Islamski džihad, radikalne skupine, te so skupine, ki so provocirale lansiranje raket oziroma projektilov. Dejstvo, da je bil ubit šef vojnega krila, ki je omogočil izmenjavo ujetnikov in ki je se je pogovarjal o primirju, eh, je tisto, kar je pripeljalo do eskalacije, tako kot pred štirimi leti, ravno tik pred volitvami v Izraelu. Thank you, Mr. President. Uh, gospod Doc ima besedo. Of. Naj pozdravim to možnost eh, prekinitev ognja. In seveda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 o tem obvestili. Upam, da eh, bo to prineslo stabilnost v tej težki in nasilni situaciji. Pri tem moramo pozdraviti in skupaj obsoditi teroristične eh, bombne napade na Tel Aviv. Moramo eh, braniti pravico Izraela do zaščite lastnega prebivalstva pred napadami riket. In ravno tako moramo preučiti vlogo Evropskega parlamenta in te inštitucije institucije. Gotovo nismo dovolj skoncentrirani, nismo dovolj pozorni, če smo dovolili, da so se iz meseca v mesec ponavljali številni raketni napadi na jugu Izraela iz Gaze. In enostavno nismo tega želeli videti. Moramo posredovati kot pošten posrednik in eh, ne smemo eh, podpirati status eh, Palestine v Združenih narodih, ampak moramo doseči tako situacijo, kjer bo zagotovljena, zagotovljeno dolgo primirje in dolgotrajna rešitev. Ali ste pripravljeni eh, odgovoriti na eh, vprašanje z modrim kartonom? Ja. Please. Izvolite. Varnost Izraela in eh, obramba njene, njegovega prebivalstva, ali bi se to zagotovilo z tem, eh, če bi v Združenih narodih še pozneje priznali Palestino kot državo. Vemo, kakšna je demografska slika in ta demografska slika je proti varnosti Izraela, še zlasti, če se bodo stvari nadaljevale, kot so se začele. Najlepše hvala, kolegica, za vprašanje. Veliko eh, v lastni državi imam izkušen pri eh, procesu zagotavljanja miru in iskreno pravim, da če želimo doseči stabilen in dolgotrajen mir, moramo graditi zaupanje. In mislim, da ne bomo gradili zaupanja, če se bomo zauzemali za druge zadeve, na mesto, da gradimo zaupanje med dvema glavnima akterjema v tej zadevi. Moramo ugotoviti, eh, kaj želi Izrael spet dati na pogojalsko mizo, tako kot moramo razmišljati o palestinskih interesih. Torej, gre za Eh, pošteno posredovanje, gradnjo zaupanja in eh, seveda poštenost pri tem, kar počnemo. Najlepše hvala. Predsedstvu sveta dajem besedo v zaključku te razprave za povzetek. Najlepše hvala, poslanke in poslanci. Sedaj lahko že potrdim, da je prekinitev ognja dogovorjena. Zunanji minister Egipta, Mohamed Amel, je to objavil in prav tako državna sekretarka ZDA Hillary Clinton ravno na tiskovni konferenci pred nekaj minutami. Prekinitev ognja se bo začela ob 19. Eh, uri po našem času. Spoštovane poslanke in poslanci, vaša razprava o razvoju dogodkov v Gazi eh, kaže, da Evropski eh, parlament je zelo zaskrbljen za civilno prebivalstvo te regije in da stalno podpira uh, trajni mir na Bližnjem vzhodu. 140 ljudi je bilo ubitih v Gazi in pet v Izraelu mnogi med njimi so nedolžni otroci in žene. In še veliko je bilo žrtev danes v Gazi. Eh, sočustvujemo z ljudmi, ki so ujeti v tem konfliktu in naredili bomo vse, kar lahko, da eh, utrdimo doseženo prekinitev oganja ter eh, zagotovimo trajno rešitev za izolacijo Gaze. Med eh, žrtvami so bili tudi novinari in še enkrat pozivam Izrael, da zagotovi zaščito civilnega prebivalstva. Ves čas. Ravno tako obžalujem um, usmrtitve sedmih palestincev v Gazi v zadnjih uh, dneh z strani oboroženih skupin to predstavlja hudo kršitev človekovih pravic. Znotra, eh, sprava znotraj Palestine ostaja ključni element za trajno rešitev in zato je pomembno, da se zavedamo, da situacija v Gazi je ravno tako pripeljala do zaostritev situacije na eh, Zahodnem bregu. Eh, in uh, temu smo bili priča v protestih na tem območju 18. in 19. novembra. Enotnost Palestine je bistvena za izvedljivost palestinske države in ključna za trajan mir z Izraelom. Evropska unija je stalno poziva k spravi znotraj pala, uh, Palestine ter poziva predsednika Abasa, uh, da to doseže eh, že od maja leta 2011, ko je bil sprejet sporazum. Eh, iz pogajanja rešitev dveh držav, k čemer smo vedno prispevali, je še naprej edina izvedljiva opcija odprta tako za Izrael kot za palestince. Eh, Zaostrevanje nasilja, take vrste, ki smo mu bili priča v zadnjih nekaj dneh, predstavlja